Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Pozdravljeni na današnjem sestanku na začetku tega tedna. Še zlasti želim pozdraviti komisarko Kujnovo. Z nami bo debatirala v okviru četrte točke, pa še par organizacijskih zadev. Najprej, glede dnevnega reda, so kakšna vprašanja. Točki 5 in 6 bomo danes zamenjali, upam, da nima nihče težav s tem, tako je bilo tudi dogovorjeno. Potem, kar zadeva zapisnik, tudi tu ni bilo nobenih pripomb, torej je zapisnik potrjen. Izjemoma bi danes imel pri sporočilih povedati par stavkov. In sicer bi vas prosil, da o tem obvestite tudi druge v svoji politični skupini. Na to se bomo pa gotovo še vračali. No innovation. Punkt, eh. Prvo sporočilo se nanaša na trialog. In sicer ta trialog je bil relativno hitro zaključen. Nekateri kolegi so sodelovali in se tudi zraven tresli. Zelo težko je namreč bilo doseči dogovor s svetom. Ampak uspešno je bil sedaj ta trialog zaključen in vsem, ki so sodelovali, bi rad iskreno čestital. Tisti, ki so sodelovali, žal v tem trenutku niso tu, škoda. Druga pripomba. Na konferenci predsednikov v Strasburu smo imeli zelo dolgo debato glede dogovora v prvem branju. O tem se boste pogovarjali tudi v svojih političnih skupinah. In tukaj bi rad omenil par stvari, ki se mi zdijo pomembne. In sicer. Obstaja ocena, v kolikšni meri prihaja do dogovora v prvem branju in dogaja se, da je to vedno pogosteje. Če se ne motim, gre za 70 odstotkov, vendar številka sama ne pove še nič. Vendar pa moram reči, da sem tudi sam zaskrbljen, tako kot so povedali predsedniki političnih skupin. Namreč pozorni moramo biti, da ne bo vse več dogovorov v prvem branju in da bi na ta način lahko ogrozili demokratični proces. Na ta način namreč imajo poslanci vse manj možnosti, da se umešajo v debato in to ni dobro. Upravičena je bila tudi pripomba glede nekaterih odborov, kot je odbor za pravne zadeve. Namreč obstaja včasih velika večina, obstaja veliko posebno nespornih točk in tukaj je prav, da gremo po taki poti. Sicer pa je prav, da se na tem dela, prav je, da se zadeve korigirajo, da do takih dogovorov ne bo prihajalo v tolikšnem obsegu. Morda nam lahko sekretarjat pomaga, namreč, da bi si vsi poslanci ponovno pogledali poslovnik. Pri dogovorih v prvem branju namreč obstajajo določene posledice. Treba se je držati določenih korakov, kar se vedno ni dogajalo. Če se že gremo dogovor v prvem branju, potem moramo vedeti, da se je potem treba držati celotnega postopka in hvaležen bi bil, če bi to lahko sporočili tudi samostali. In tretje sporočilo. O tem je bilo veliko govora pri koordinatorjih in sicer odbor za okolje je dal pobudo za poročilo glede sporočila komisije na temo emisij toplogrednih plinov. Mi se želimo tukaj udeležiti v skladu s členom 51. Zdi se, da odbor za okolje želi zadeve, ki so povezane tudi z našim delom, opraviti sam. Sedaj se moramo dogovoriti, kako naprej. S kolegom Lajnenom sem se pogovarjal in predlaga, da bi šli preko 50. člena, torej da bi uporabili 50. člen. Ampak potem je treba vedeti, za katera področja smo pristojni. Natančno je treba določiti, na katerih področjih je kdo pristojen. Recimo pri toplogrednih plinih, vse tisto, kar ima opravka z raziskavami, z industrijo, tu smo pristojni mi in samo mi. Sekretarjat je dobil sedaj nalogo, da zapiše, katera so naša področja. To bom potem eh, sporočil odboru za okolje. In če se tukaj dogovorimo, potem predlagam, da smo pripravljeni na kompromis. Ampak samo v tem primeru. Nemogoče namreč je, da bi oni obravnavali tri četrt celotne teme in se še naprej umešavali v naše teme. To smo parkrat dopustili in nekako pogledali stran, zdaj moramo biti pa bolj pozorni. To je bilo tretje sporočilo, zadnje. Torej, to je sedaj naš predlog in tako ga bom posredoval naprej. Kolegici vam bremcem že čestitev, glede trialoga, sedaj je tukaj, lahko jo ponovno pohvalim, vem, da delo ni bilo enostavno, ampak na koncu uspešno. S tem sem povedal skoraj vse svoje sporočila in če ni drugih pripomb, prehajamo na točko dnevnega reda 4 in sicer se bomo pogovorili s komisarko Gegen Quinn, ki je komisarka za raziskave, inovacije in znanost. Moj predlog je, da gospa komisarka, ki jo toplo pozdravljam, najprej poda kratek uvod, potem lahko postavite par vprašanj, sam bom vedno prijazno gledal na uro, da ne bomo prepozni in potem bo komisarka lahko odgovorila. Gospa komisarka, beseda je vaša, lepo pozdravljeni v naši sredini, izvolite. Thank you, Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik in člani odbora ITRE, rada bi se vam zahvalila za priložnost, da se danes popovdan srečam z vami. Podala bi vam rada pregled nad te programom dela Evropske komisije za leto 2011 na področju raziskav inovacij in znanosti in predstavila bi vam vodilno pobudo Inovacijske unije, ki jo je komisija sprejela 6. oktobra. V luči Evrope 2020 in inovacijske unije bo FP8 moral prispevati k izpolnjevanju ciljev um, pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Zato se moramo sredotočiti na družbene spremembe. In sicer moramo sredstva bolje izkoristiti na področju inovacij, še zlasti moramo evropskim inovacijskim partnerstvom posvetiti več sredstev, ampak več o tem kasneje. Poenostavitev na področju dizajna in implementacije je tisto, kar mora voditi naše delo pri FP8 in nikakor ne smemo pozabiti našega cilja, da bi namreč dosegli Evropsko raziskovalno območje do leta 2014. Umestna ocena FP7 nam bo dala tudi koristne elemente za razvoj FP8 vendar pa je še vedno veliko vprašanj, kako strukturirati FP8, katere ne bodo prioritete in kateri inštrumenti ne bodo uporabljeni za to, da bi dosegli strategijo Evropa 2020 in še zlasti inovacijsko unijo. Prizadevali si bomo pridobiti input vseh deležnikov, široko se bomo posvetovali glede ključnih vprašanj, še preden bo komisija dokončala svoj zakonodajni predlog za FP8. Ta posodovanja bodo temeljila na sporočilu in sicer se bomo pogovarjali o ključnih vprašanjih, ki bodo odločena v letu 2011. Sprejetje zakonodajnih predlogov za FP8 je načrtovano za konec leta 2011. Kljub določenemu napredku pa ugotavljamo, da je uresničevanje evropskega raziskovalnega območja počasno. V tem kontekstu in na podlagi okrepljene pravne podlage za ERO v Lizbonski pogodbi, eh, Inovacijska unija predlaga za leto 2012 okvir za ERO in podpiranje ukrepov za to, da bi odpravili ovire mobilnosti in čezmejnemu sodelovanju. Okvir za ERO bo razvit in izvajan v sinergiji z naslednjim okvirnim programom, pa tudi z drugimi ukrepi inovacijske unije in drugih pobud v okviru Evrope 2020, kot so digitalna agenda, mlade v gibanju, industrijska politika in tako dalje. Ta okvir je zelo ambiciozen in pomemben korak za oblikovanje Evropskega raziskovalnega območja, zato bo komisija tesno sodelovala z Evropskim parlamentom pri oblikovanju okvira, najprej z posvetovanji in potem tudi tako, da bo svoj predlog predstavila leta 2012. Naslednja tematika - bioekonomija. In sicer do konca 2011 bo komisija predložila Evropsko parlamento agendo na področju bioekonomije. Ta, pred, ta predlog je pravzaprav odziv na strategijo Evropa 2020, ki poziva k inovativni in učinkoviti Evropi. Sedaj pa, če dovolite, bi vam rada povedala glavne mm, elemente, mm, vodilne pobude inovacijske unije. Sama sem se zelo široko posvetovala z vsemi deležniki glede predlogov, ki jih je treba vključiti v to pobudo. Na podlagi predlogov in pripomb, ki sem jih prejela in upoštevaje našo analizo o prednostih in slabostih um, inovacijskega ekosistema, pobuda vsebuje deset ključnih elementov. In sicer bo komisija pripravila ukrepe, ki bodo izboljšali dostop do financiranja. Predlagala bo čez mejni režim rizičnega kapitala sodelovala z Evropsko investicijsko banko, tako da bi omogočili instrumente za delitev tveganja in prav tako bo tudi določila neko osrednjo vodilno osebo, zato da bi okrepili čezmejno sodelovanje. Na to. Stopnjevali bomo sedanje raziskovalne pobude. Komisija bo predlagala, da bi zaključili z Evropskim raziskovalnim območjem do leta 2014 in sicer, da bi dosegli večjo koherentnost med Evropo in nacionalnimi raziskovalnimi politikami in odpravili ovire za mobilnost. Prav tako želimo tudi zagotoviti čim bolj odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav. Zato bomo v FP8 poskrbeli za to, da podpremo strategijo Evropa 2020. Pri tem pa seveda ne bomo pozabili na vlogo Evropskega raziskovalnega sveta in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Tretjič, naslednje leto bo komisija ustanovila Evropski odbor za vodenje na področju dizajna in tudi Evropsko oznako za odličnost na področju dizajna. Leta 2011 bo komisija dala oziroma začela izvajati pomemben raziskovalni program na področju um, javnega sektorja in družbenih inovacij. Prav tako pa bomo uvedli tudi pilotni projekt, eh, tako imenovan Innovation Scoreboard. Petič, komisija predlaga, da naj vlade namenijo poseben proračun za področje javnega naročanja inovativnih izdelkov in storitev. Na ta način naj bi ustvarili trg na področju javnih naročil v vrednosti vsaj 10 milijard letno za inovacije, ki izboljšujejo javne storitve. Komisija bo ponudila vodenje glede skupnih nabav med pogodbenimi strankami iz različnih držav članic. Šestič, komisija bo dala zakonodajni predlog za to, da bi pospešili in posodobili določanje standardov, kar bi omogočilo večjo interoperabilnost in spodbudilo inovacije. Sedmič, evropski režim intelektualne lasnine je potrebno posodobiti. Dogovor glede patenta EU bi prihranil 250 milijonov evrov letno. Leta 2011 bo komisija dala predloge za evropski trg znanja za patente in licence. Osmič. Strukturno financiranje in državne pomoči bodo ponovno pregledane, da bi okrepili inovativnost. Komisija bo pomagala državam članicam pri boljši izrabi 86 milijard evrov strukturnih skladov, ki naj bi bili namenjeni raziskavam in inovacijam v obdobju 2007-2013 predlagamo, da bi uporabili strukturne sklade tako, da bi se bolj osredotočili na inovacije. Devetič, komisija je zbrala 25 kazalnikov v okviru tako imenovane scoreboard za raziskave in inovacije in tudi kontrolni seznam lasnosti, ki jih imajo uspešni inovativni sistemi. Prav tako imamo tudi nov glavni kazalnik, ki ga bomo razvili v okviru naslednjih um, dveh let in sicer gre za hitro raztoča inovativna podjetja. Potem Evropska inovativna partnerstva, ki bodo mobilizirala vse deležnike, evropske, nacionalne, regionalne, javne in zasebne. In na ta način računamo, da bo Evropa lahko postala svetovni voditelj partnerstva bodo stopnjevala prizadevanja na področju raziskav in razvoja, usklajevala naložbe, pospešila sprejemanje standardov in tudi mobilizirala dodatno popraševanje. Komisija bo tudi zagotovila neka začetna sredstva za to, da bi pritegnili financiranje strani deležnikov. Predvidevamo, da bomo partnerstva preizkusili na področjih, kot so energetika, pametna mesta in mobilnost, učinkovitost rabe vode, neenergetske surovine in tako dalje. Lahko vam zagotovim, da bo komisija tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, pa tudi svetom in državam članicam, zato, da bi se pogovorili glede koncepta partnerstva, da bi ugotovili, katere so možni kandidati za partnerstva in tudi, da bi m, proučili, kakšna naj bo struktura upravljanja. Pobuda, o kateri sem govorila, je bila predmet debate na svetu za konkurenčnost 12. oktobra. O tem bo ponovno govora 26. novembra. Predsednik Barozo pa predlaga predstaviti to tudi na Evropskem svetu decembra. Vem, mm, da je gospa Judith Merkis, poročevalka odbora ITRE za evropsko mm, inovacijsko pobudo oziroma partnerstva. Zavedati se moramo, da so inovacije ključ do izgradne trajnostne rasti in upam, da bova skupaj s predsednikom Barozo deležna močne podpore Evropskem parlamentu za to, da bi inovacijska unija postala resničnost. Hvala lepa. Gospa De Castillo. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, najprej bi v imenu svoje politične skupine in tudi v svojem imenu bi se vam rada zahvalila za to, da ste prišli v naš odbor. Zelo na kratko. Imam vprašanje in pripombo. Najprej pripomba. Po našem mnenju kaže pozdraviti to, kar je bilo povedano tu, ko smo se z vami srečali v preteklosti, pa tudi nekatera pisna vprašanja smo naslovili na vas. Pozdravljamo skratka, da imamo 25 kazalnikov, ki so sedaj del mm, te table skorborda. Imamo tudi kontrolno listo, ki zagotavlja, da bodo inovacije lahko učinkovite. To je pomemben korak naprej ki se mi zdi zelo pomemben. Ampak moje vprašanje se nanaša na projekt ITER, kako se financira in kako napreduje. V sporočilu Evropske komisije glede ITRA je bilo zapisano, da naj bi namenili več sredstev za pokritje stroškov. Sedajni predlog komisije za kratkoročno financiranje pa naj bi bil predmet večletnega pregleda in naj bi se ta sredstva tudi povečala. Mislim, da je govora o 465 milijonih. Veliko je torej v zraku in nismo prepričani, odkot bodo prišla sredstva za financiranje ITRA. Revidiranje proračunske podstavke 1A je nekoliko problematično, kajti projekti, ki dobijo sredstva od 1A, tukaj gre za financiranje projektov samih, ne pa za infrastrukturo. Zato menimo, da je tukaj treba zagotoviti sredstva in zanima me, kako lahko zagotovimo sredstva sredstva iz FP7 za preostali del obdobja zato, da bomo spoštovali naše obveznosti in kako bomo zagotovili financiranje za ITER. Mislim, da smo trenutno na pomembnem križišču. Mi smo se o tem pogovarjali že ob mnogih priložnostih in prosila bi vas, če lahko nekaj več poveste o tem. Hvala lepa. Gospod Sokalas. Kirija je Petropeja, kušam. Hvala lepa. Gospa komisarka, prisluhnil sem zelo pozorno temu, kar ste imeli povedati in moram reči, da so se mi vaše pripombe zdele zanimive. Dotaknil bi se dvojega in sicer imam dve vprašanje. Verjetno zato, ker nimam ustreznih informacij, ampak vse do danes še nisem uspel ugotoviti, kaj se je zgodilo z Lizbonsko strategijo. Nimam ne številk, ne dejstev, ki bi mi povedala, kaj se je zgodilo in kaj smo naredili z Lizbonsko strategijo. Zdaj imamo strategijo Evropa 2020. Sedaj je pred nami ta. Zato vas sprašujem, ali je Lizbonska strategija sedaj preoblikovana v strategijo Evropa 2020. Nekateri pravijo, da Lizbonska strategija ni uspela. Ne vem, morda so le tole govorice, morda sam nimam dovolj informacij. Kako lahko zagotovimo, da tudi Evropa 2020 ne bo neuspeh? Drugič, v sporočilu komisije glede inovacijske unije sem prebral, kaj je tisto, kar zanima Evropsko unijo, zlasti v poglavju 7.2. In sicer gre za to, da bi vzpostavili en sam kazalnik, ki bi meril inovativnost. Na ta način bi bilo laže doseči mednarodno primerljivost. Zdi se, da nam skuša komisija zagotoviti v skladu s priporočili panela na visoki ravni, da bomo čez dve leti že imeli tak enoten kazalnik. Moje vprašanje je naslednje. ZDA in Brazilija so že razvile matriko, s katero merijo točno tisto, kar želimo meriti tudi mi. Z drugimi besedami, mi želimo primerjati, kakšni so naši rezultati na področju inovativnosti. Sprašujem se, če to že obstaja, če ta kazalnik že obstaja, zakaj ga ne uporabimo in zakaj bomo čakali dve leti? Thank Gospa Ford. Hvala lepa. Gospa komisarka, veseli me, da ste tako zelo zaposleni. Imam pa dve vprašanje. Um, Najprej glede okvira za financiranje. Ves čas slišimo, kako pomembno je za spodbujanje inovativnosti, da so tudi raziskovalci povezani med seboj. Sama sem tudi sodelovala na področju poenostavitve glede FPA 7 in zanima me, kako boste to udejanili čim prej. Eno od priporočil je bilo tudi to, da bi udeleženci lahko uporabljali svoje običajne računovodske prakse. gre recimo za povprečne stroške, kadrovske stroške in običajno računovodsko prakso. Tu bi utegnilo nastati eh, veliko zmede. Govora je bilo tudi o znanstvenem svetovalcu za Evropo. O tem smo se že pogovarjali in zanima me, kaj se je zgodilo s tem. Uh, uh, Gospa Merkis. Hvala lepa. Gospa komisarka, hvala, da ste prišli nam predstavili to mm, vodilno pobudo. Sama imam nekaj vprašanj. Rekli ste, da je zelo pomembno razjasniti, kakšna naj bo struktura upravljanja takega partnerstva. Nam to potem lahko pojasnite, vsaj približno, nam lahko razkrijete, kako bo vzpostavljena struktura upravljanja v okviru partnerstva. In še nekaj, ali res govorimo o novem instrumentu, kajti mislim, da to ni nujno povsem nov instrument. Morda je ta podoba sedaj nekoliko izkrivljena in morda lahko vi kaj več poveste o tem. Potem, kako bo parlament vključen? Vi ste to že omenili, ampak za nas je to ključno vprašanje. Kako bomo vključeni v določanje programa dela za inovacijska partnerstva in kako bomo vključeni pri pregledovanju družbenih sprememb, kajti družbene spremembe predstavljajo nekaj, kar je zelo fluidno. Lahko se zgodi, da bodo spremembe v družbi leta 2013 posem drugačne, kot so danes. Kar zadeva partnerstva, strinjam se z kolegom Sakalosom, namreč kako bomo spremljali vse, kar se bo dogajalo in kako bomo gradili na prednostih rezultatov, ki smo jih dosegli s prejšnjimi partnerstvi. In potem seveda zelo pomembna stvar - financiranje. Financiranje partnerstev. Omenili ste že osmi okvirni program, niste pa omenili inovacijskega programa SIP. Zdi se, da obstaja tisoč različnih načinov za financiranje inovacij. Ali bo sedaj ta inovacijska unija vse skupaj prerasporedila, da bo bolj funkcionalno in pragmatično? Namreč, eh, če govorimo o učinkovitosti uporabe sredstev, potem to zahteva finančno učinkovitost. Ko govorimo o inovacijski uniji, je govora tudi o prenosu znanja. To je peta svoboščina. Ali lahko kaj več poveste o tem? Kako je možno spodbujati prenos znanja s pomočjo inovacijskih partnerstev oziroma financiranja? Namreč to ima veliko opraviti s patenti in morda tudi z notranjim trgom. In še ne na zadnje. Govorili ste o tem, kako pritegniti talente. Rekli ste, da potrebujemo univerze svetovnega kova. Seveda se strinjam. Vendar pa ste sama komisarka za inovacije, ne za izobraževanje, saj izobraževanje ni v pristojnosti Evropske unije. You, Gospod Lamberts. Uh, hvala lepa predsednik, hvala lepa gospa komisarka in hvala za dokument o inovacijski uniji, ki se mi zdi zelo spodbuden. Če začnemo z cilji. Govorili ste o družbenih spremembah in zdi se mi, da so ti izzivi zelo dobro izbrani, zato se bom osredotočil samo na nje. Všeč mi je tudi vaš pristop, ko ste govorili o bolj odprtem dostopu do rezultatov raziskav, ki se javno financirajo osredotočili ste na evropsko raziskovalno območje, na standarde in vsi vemo, da so standardi kritičnega pomena. V mislih imam elektromobilnost. Če ne bomo pozorni, bo Kitajska, ne da bi mi sploh opazili, postavila svetovne standarde. Par pripomp tam, kjer se mi je zdelo, da bi se dokument dalo še malce popraviti. Če se odzovem, Na to, kar je bilo ravno kar povedano glede tega, kako pritegniti najboljše talente. Tisto, kar me še bolj moti, je to, da ne uspemo angažirati mladih talentov, ki jih imamo v Evropi. To sicer ni moje delo, tukaj gre za pobudo mladi v gibanju, ampak mladi so pravzaprav. Prav vir, ki ga ne znamo izkoristiti. Tako da preden razmišljamo o tem, kako pritegniti mlade talente od zunaj, bi sam razmislil raje, kako najprej izkoristiti te, ki jih že imamo. Glede inovacijskih partnerstv, tisto, kar me skrbi, je, da bi se to utegnilo pretvoriti v orodje, s katerim bomo subvencionirali industrijo. Zato bi rad videl dejansko neko zavezo obeh ali vseh treh strani. Torej ne samo neka finančna zaveza strani Evropske unije. Mi bomo tudi predlagali vašim kolegom, ki se okvarjajo z gospodarstvom, namreč kot del gospodarskega upravljanja, naj bi opravili raziskavo makroekonomskih neravnovesih. In prosili bi, da bi vaš komisar Ren vključil tudi energetsko učinkovitost kot enega izmed kazalnikov, recimo, kajti to ima neposreden učinek na gospodarstvo in vaša podpora bi bila zelo dobrodošla. In ker je Pilar govorila o projektu imenovanem ITER, bi vas rad nagovoril v dveh vlogah. Prvič, bili ste članica računskega sodišča in prepričan sem, da je v vas ostalo še nekaj, kar pravi, da ne morete biti kar zadovoljni z projektom, ki se je njegova cena skoraj da potrojila od samega začetka. To nakazuje, da je bilo upravljanje slabo. In upam, da boste zato pozorni. In še nekaj je. Vi si želite rezultate. Ste osebe, ki se osredotoča na rezultate. Verjetno veste, mm, da bo ITER rezultate dal v najboljšem primeru čez 50 let, ko bom jaz že upokojen in tudi vi, če ne poznate kake čarovnije. Rad bi zato združil obe ti vaši plati in rekli, da bi morali ta projekt, če ga že ne povsem, izničiti, saj ga morda zamrzniti za nekaj let. Kako razmišljate? Hello. Hvala lepa. Kolegica Kavaljo. Thank you very much. Thank Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa komisarka, lepo zdrav v našem odboru. Čestitke komisarki in komisiji za zelo dober dokument glede vodilne pobude inovacijske unije. To je zelo pomembno za razvoj inovativnosti. Še zlasti pozdravljam Družbene inovacije, to je zelo zanimiv koncept, ki ga v prejšnjih dokumentih nismo imeli, pa tudi inovacije v javnem sektoru, naprimer. Tudi to je danes zelo pomembno. Po mojem mnenju je slabost tega dokumenta v inštrumentih, za katere naj bi se uporabljal ta koncept. Še zlasti me skrbijo finančni instrumenti. Proračun EU sploh ni prožen. Že sedaj imamo težave, ko iščemo rešitve za ITER. Čakali smo na umestni pregled. Prejšnji teden je bil objavljen, to je zelo dober dokument, vendar pa je to podlaga za prihodni proračun in se ne dotika sedanjega proračuna. To pomeni, da moramo ustrajati pri sedanjem proračunu do leta 2013. Sedani proračun pa je bil zastavljen kar nekaj let nazaj, ko vprašanja kot so inovativnost in to, kar je sedaj predmet debate, ni bilo prioriteta v tolikšni meri, tako kot recimo energetika, podnebne spremembe in tako dalje. Moje vprašanje in moja skrb je, da, bi, da bomo imeli te zelo pomembne prioritete, ne da bi namenili ustrezna finančna sredstva od leta 2014 dalje. In sedaj smo pravzaprav že na pol poti do leta 2020. Zato nasplošno lahko rečemo, da se bo strategija Evropa 2020 ustrezno začela financirati šele leta 2014. Ali imate kako rešitev za ta problem? To je bilo vprašanje, ki ga imam za vas, gospa komisarka. Hvala lepa. Hvala lepa. Še deset se vas je javilo k besedi. Lahko prosim poskusite biti nekoliko bolj koncizni. Ja, dankjewel. In dit stadium uh, kunnen we dat ook wel, wel, wel doen. We krijgen nog genoeg. Gospod Nistelrooy. Hvala lepa. Upam, da bomo imeli še več priložnosti, da se bolj poglobimo in razširimo v ta vprašanja. Tukaj imamo sedaj dober nastave. Gre za celo vrsto različnih resorjev komisije, ki se jih ta tematika tiče. In vi ste pravzaprav na komisiji na nek način koordinatorka na tem področju. Druga pripomba pa se nanaša na povezovanje zunanjih in notranjih partnerjev. To bi se moralo dogajati tako, da bi države članice morale narediti več. To je bil problem tudi pri Lizbonski agendi, namreč da ni bilo jasno, kaj kdo počne. In če govorimo sedaj o teh vodilnih pobudah, potem moramo vedeti tudi, recimo, kdo bo kaj počel in kako se bodo zadeve financirale. Pa še nekaj. V srednjeročnem pregledu je govora o tem, da je treba iskati sinergije, tudi ko gre za denar. In rečeno je, da bi to lahko bila rešitev. vsako leto mm, bi ta vodilna pobuda zahtevala tudi sodelovanje zunanjih partnerjev. Ampak zanima me, kako natanko si to predstavljate. Želimo si seveda znanja in inovacij, to parlament vsekakor podpira, ampak pomembno je, da nimamo samo nekaj na papirju, tako kot je bilo to za Lizbonsko strategijo. Kolegica Hercog. Hvala lepa, hvala lepa komisarki, da ste bili tako jasni. To uspe samo ženskam na takšen način. Zato vam čestitam. Kar nekaj točk bi želela omeniti. Ena izmed teh je tudi vprašanje proračuna. Kako lahko dobite na svojo stran svet? Videli smo, kakšen je proračun za 2011, to, kar je naredil eh, svet. Videli smo, kaj je odločil svet na poglavju o raziskavah in razvoju, tudi o administrativnih eh, ureditvah in tako naprej. Brez eh, finančnih sredstev ne bomo mogli doseči svojih ciljev. Ne vi, eh, ni mi. Do leta 2015 bomo končali svoj mandat, do takrat moramo pokazati jasne rezultate. Kajti svet se ne bo ustavil, zato ker Evropa okleva. Jasno je, da se moramo premakniti naprej. Strinjam se z mojimi kolegi glede tega, kar so povedali o ITER-ju. Um, vedno je problematično to, kar je veliko. GMI, ES, Galileo, načrt SET, vse, kar je več kot ena država članica, predstavlja velik problem. In ETER, ITER je samo eden izmed teh projektov. Zanima me, uh, kako se boste lotili tega projekta? In še eno vprašanje, ker sem mačarska, se ne morem izogniti naslednjemu vprašanju. Kakšen je potencijalni uspeh mačarskega predsedstva na področju inovacijskih eh, pobud? kako predvidevate, da bo dosje napredoval v naslednjih šestih mesecih in kakšno je vaše mnenje o Evropskem inštitutu za inovacije in raziskave, ki ima sedež na Mačarskem. Zanima me, kako bi lahko ta inštitut bolje izkoristil za to, da bi bil kar najbolj učinkovit. Kakšna so vaša mnenja o tem? Hvala, da ste z nami, pomagali vam bomo kot parlament, zlasti v postopku posveta za svetom, tako da bomo ponovno spostavili red pri tistih postavkah, ki jih svet krajša. Hvala lepa, kolegica Tomsen, naslednja. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev, gospa komisarka. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Zanimivo je bilo prisluhniti temu, da bom o tem, da bomo končno dobili modernizacijo raziskovalnega programa, ki je prestal že veliko preizkušenj. Všeč mi je to, kar ste povedali o sodelovanju, čezmejnem sodelovanju inovacijskih podjetij. Zdi se mi, da tukaj obstaja veliko oskih grl eh, in ovir, ne moremo izkoristiti dodane evropske vrednosti, ne moremo prenašati našega znanja iz ene države v druge, ne moremo izkoristiti kulturne raznolikosti, ki obstaja v Evropi. Če želimo to doseči, je potrebno, da vzpostavimo primeren okvir. Všeč mi je tudi to, kar ste povedali o javnih eh, naročilih in pa inovacijah. Kakor vem sama, obstaja samo ena država, kjer obstaja zakonodaja o javnih razpisih in inovacijah in ta zakonodaja je bila uvedena v. Uh, Združenem kraljestvu leta 2007. Mislim, da ima ta država veliko izkušenj s tem in morda bi lahko te izkušnje izkoristili tudi drugot v Evropi. Imam tri vprašanja za vas. Govorili ste o krepitvi Evropskega sveta za raziskave, s tem se strinjam. In zanima me, ali vi menite, da bi ta svet moral imeti več eh, finančnih sredstev namenjenih iz proračuna. Govori se tudi o strukturnih skladih in o sinergiji z okvirnim programom. O tem smo veliko govorili v tem odboru. Eh, to bi morala biti sinergija različnih podpornih programov, ampak nismo videli veliko primerov to vrstne sinergije. Zato menim, da bi bilo potrebno najprej ovrednotiti sinergijo med eh, okvirnimi programi v okviru strukturnih skladov. In če tukaj obstajajo ovire, bi morali te odpraviti. In ne nazadnje sem koordinatorka v odboru za ženske zadeve in zanima me, ali boste dali potrebno pozornost tudi ženskim raziskovalkam. Trenutno pripravljamo poročilo o spolnem vidiku raziskovanja v Evropi. Gospa Hall, Hvala lepa, hvala komisarki za podrobno predstavitev inovacijske unije. Tri vprašanja bi vam želela postaviti. Najprej, glede na to, kar je povedala kolegica Viki Ford. Vsi se zavedamo finančnih težav, s katerimi se soočajo države članice v tem trenutku. Kako menite, bi inovacijska unija in pa finančni program lahko se izognil podvajevanjem raziskav. Eh, sedaj se dogaja, da številne države članice pokrivajo eno in isto področje. Ali lahko predlagate, na kakšen način bi evropski programi lahko pomagali pri tem, da države članice postanejo bolj učinkovite in da bolj učinkovito porabljajo namenjena sredstva? Potem eh, imamo tudi mm, Um, inovacijske pobude in pa uh, socialni vidik vsega skupaj. Ampak zanima me, kako to se upada z inovacijsko unijo, kako bosta ta dva programa združena. Zanima me, če bi lahko to pojasnili. In pa tretjič, nekaj v povezavi z družbenimi spremembami. Eno izmed področji, ki je izredno pomembno, je področje zdravega staranja. Uh, Zanima me, kako bo inovacijska unija uh, razmislila o novi verziji kliničnih testov, kliničnih preizkusov. Pripravljate novo verzijo zakonodaje na tem področju in zanima me, katere bodo tiste ključne spremembe, ki jih boste uvedli pri novi direktivi o kliničnih preizkusih um, potem uh, sem slišala tudi, da se vaš kabinet ukvarja z tem vidikom, torej kličnih preizkusov v tretjih državah, zato sem zaprosila sama in želela sem zahvaliti, da to upoštevate pri svojem delu. Gospod Tikov. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa komisarki za njeno predstavitev. želela bi vas vprašati naslednje. Ko govorite o politikah na področju inovacij, sama menim, da bi morali podpirati majhna in srednja velika podjetja, saj so oni tisto glavno gonilo raziskav in inovacij v Evropski uniji. In ko gre za sredstva, ki so namenjena inovacijam in raziskavam, menim, da bi morali povečati sredstva, ki so namenjena projektu Galileo obstoječa sredstva za radionavigacijski satelitski sistem niso dovoljšnja in zato ne bomo mogli popolnoma izkoristiti projekta Galileja, Galileo, ko bo ta končan. Torej, to nam ne bo uspelo, če ne bomo projektu namenili dovolj sredstev. Želeli bi postaviti vprašanje. mislim, da bi moje vprašanje lahko razširilo razpravo. Vem, da nimamo veliko časa, ampak vseeno želel bi vas postaviti vprašanje v povezavi z naslednjo temo. V zadnjem desetletju se je industrializacijski proces zgodil v Evropski uniji. Torej, inovacijske zmogljivosti so ostale na teritoriju Evropske unije. E, vseeno pa smo nekoliko prestavili te zmogljivosti tudi v trete države, zato da bi zmanjšali stroške. In ko govorimo sedaj o inovacijski zmogljivosti in pa proizvodni zmogljivosti, obstaja tu nek propad in zato e, nek e, razkol in zato bi Evropska unija lahko izgubila del svoje inovacijske zmogljivosti. Kako vidite integracijo inovacij v industrijsko eh, politiko Evropske unije? Menim, da sta ti dve politiki močno povezani. Če je industrija locirana v državah eh, izven Evropske unije, potem eh, bi se lahko inovacijska zmogljivost Evropske unije znižala. Evropska unija mora razmisliti o ambicioznem in ekološko o ambiciozni in ekološko učinkoviti industrijski politiki. Samo na ta način se bomo lahko soočali s krizo in ustvarjali dobra delovna mesta. Uh, gospa Jordi. Gospa Jordi. Président et merci. Gospod Odip, hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa komisarka, za vse vaše pripombe, ki ste jih naslovili na poslance. Hvala lepa za vse težave, ki ste jih izpostavili. Tri pripombe. Najprej nekaj v zvezi z ITER. Moram reči, da obžalujem dve stvari. Kot prvo, proračunski vidiki bodo prevladali nad velikimi znanstvenimi, raziskovalnimi in energetskimi izzivi, ki so povezani s tem projektom. Bistveno je, da se ponovno politično pogovorimo o tem projektu, vendar z vidika raziskav. Gospodu predsedniku bi tudi položil na srce naj ne prepusti odboru za proračun tega dosjeja. Mislim, da moramo razpravo ponovno spraviti na pravi tire. Poslanci nismo bili dovolj udeleženi v razpravah o tem projektu. Druga zadeva, gospa komisarka, zadoženi ste za raziskave. Vemo, da se človeštvo sooča z velikimi izzivi, odgovor na te izzive pa najdemo v raziskavah. Vendar je treba povezati etiko in raziskave. Ne moremo upravljati raziskav brez etike in morale. Če si pogledate v preteklost, kaj se je dogajalo z jedrsko energijo. Mislim, da bi morali delati tudi na etičnem sporočilu, ki naj bi ga poslali v okviru znanosti in raziskav. Potem pa še pogajanja o proračunskih perspektivah. Če se navežem na to, kar je povedala kolegica Hol. Kako vi gledate na to, da bi raziskovalna politika postala bolj politika na ravni skupnosti? Kako bi lahko združili 27 posameznih administracij na stotine diplomatskih zborov in tako naprej, kako bi to lahko se povezali in prenesli na področje raziskav. Rekel sem že, da bi morali opraviti neke vrste revizijo celotne celine. Ali bi lahko Evropsko računsko sodišče s pomočjo 27 nacionalnih računskih sodišč opravilo takšno revizijo? V nekaterih institucijah opravijo revizijo tudi 30krat. Mislim, da tu vlada prevelika zmeda, preveč podvajanja je in če bi poskrbeli za ta vprašanja, bi lahko spravili raziskave na evropsko raven in zato namenili tudi javne sredstva. Hvala. Gospod De Angelis. Ah, ja, ja. Grazie, grazie Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, strinjam se z vašo pobudo in jo tudi pozdravljam, kajti osredotoča se na številne pomembne cilje, naprimer, da se poveča področje raziskav in inovacij, da se soočimo skupaj z izzivi globalizacije, predvsem je treba povečati konkurenčnost s pomočjo socialnih in okoljskih politik te politike morajo biti povezane in integrirane. Tri vprašanja imam za vas. Najprej. Inovacijska Evropa. Predvidevate, da se bodo sredstva za raziskave povečala tako z področja javnih kot zasebnih financ. Mislim, da bo malim in srednjim podjetjem to veliko pomoč, zlasti tistim, ki želijo več vlagati v področje raziskav. Drugo vprašanje. Ko gre za strukturne sklade, je pomembno zagotoviti sinergijo med posameznimi programi. Vendar me zanima, s katerimi instrumenti bi lahko pospešili in poenostavili uporabo teh sredstev. In še na koncu tretje vprašanje. Na nacionalni ravni vidimo, da se sredstva za raziskovalno politiko precej manjšajo vse manj sredstev v raziskave vlaga tudi zasebni sektor. Primankuje nam tudi usposobljenih verov. V vašem programu pa piše, da bi morali 3,7 milijonov delovnih mest ustvariti na tem področju do leta 2020, da je treba zagotoviti dodatnih milijon raziskovalcev. Vprašanje pa je, kako bi lahko to dosegli glede na to, kako raznolike so politike na vseh ravneh v državah članicah zmanjšujejo sredstva, tudi za izobraževanje in tako naprej. Zanima me, kaj boste storili z mladimi raziskovalci. Hvala. Ja, uh, Gospod Kanc. Hvala lepa. Predsednik in komisarki. Danes zjutraj, ko sem čakal v vrsti na letališču sem uh, slišal oglas. Neka restauracija je oglašala hamburger Jack Daniels. Sam vem, uh, kaj je hamburger in kaj je viski Jack Daniels in sedaj mi ponujajo ultimativni Jack Daniels hamburger. Uh, Torej, to pomeni, da živimo v obdobju nedosegljivih ciljev in pa velikih ambicij. Mi smo imeli neuresničljiv cilj, Lizbonsko strategijo, da bomo najbolj konkurenčna družba, najbolj konkurenčno gospodarstvo do leta 2010. To je letos in ni nam uspelo. Sedaj imamo Evropo za leto 2020 in uh, zame to zveni podobno kot pa hamburger Jack Daniels. Večkrat se srečujemo z našimi partnerji, srečujem se tudi z mojimi valjivci in nikoli nisem uspel eh, razložiti, kaj to pomeni ta evropska partnerstva, inovacijska partnerstva z vsemi temi velikimi imeni. Samo tvegamo to, da bi razvrednotili naše projekte. In uh, to bo imelo posledice zlasti v naslednjih letih varčevanja v nacionalnih državah. To bo plivalo tudi na bodoče proračune Evropske unije. Kaj je z dejanskim financiranjem in kaj je z, dejansko, z dejanskim doseganjem ciljev, o katerih govorimo? Kolegica Toja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarki za predstavitev hvala lepa tudi za prizadevanja za to, da bi se zagotovila smotrnost in učinkovitost. Želite si, da bi na področju financiranja poskrbeli za bolj enostavne instrumente, bolj učinkovite instrumente, ki bi jih lahko uporabili na področju raziskav. Instrumenti morajo biti res ciljno usmerjeni, ampak eh, kolikor vem, imamo precej težav z iskanjem primernih instrumentov. Vprašanje pa je tudi, kako učinkoviti smo, kako učinkovito in smotrno ulagamo. Zato res pozdravljam vašo pobudo, da se oblikujejo kazalniki. Tudi sama seveda čakam na vprašanje kolegice Merkisove, ki je spostavila kazalnike. Tako da vas res pozivam, da še naprej ustrajate na tem pristopu. Ta pristop se meni zdi resnično zelo pozitiven. Nekaj bi rada izpostavila in se nanaša na oboje, na modalnost in na izbiro. Vem, da ste se res potrudili za to, da bi vsa prizadevanja usmerili na glavne prednostne naloge, da bi poskrbeli za skupno prizadevanje tudi na finančnem področju držav članic in unije. Imamo tudi skupno financiranje in skupno programiranje, predvsem skupnih programov. Zanima me, ali se boste s tem ukvarjali tudi v prihodnje ali ne, ko gre za večje raziskave, naprimer na zdravstvenem področju, je treba združiti sredstva, tako sredstva Evropske unije kot sredstva držav članic. Če to storimo, lahko bistveno spodbudimo raziskave in razvoj in potem poskrbimo tudi za prenos vsega tega v prakso gre za zelo raznolike teme. In če primerjamo, kakšne so naše raziskovalne zmogljivosti v primerjavi s preostalim svetom, vidimo, da kar precej zaostajamo. Zato vem, da bo treba storiti veliko več zlasti, zato ker države članice še vedno oklevajo. Morda bi komisija, če bi namenila tudi lastna sredstva za ta področja, lažje prepričala tudi druge države. Morda bi se lahko navezali na izkušnje, ki jih imamo s temi skupnimi programi. Morda bi na tak način lahko pritegnili nacionalne države. Še nekaj bi rada izpostavila, kar je omenil že kolega, ko je omenjal povezavo med etiko z raziskavami in tako naprej. Ne smete pozabiti na socialno dimenzijo, na družbeno dimenzijo. Mislim, da bi morali poskrbeti za skrben premislek o vseh teh temah na vseh področjih. Naprimer, ko gre za preizkušanje novih načinov proizvajanja, raziskovanja, dela, proizvodnje. Verjetno bo treba oblikovati tudi nova delovna mesta, ki nam bodo pomagala pri izboljšanju tudi našega družbenega življenja. Skratka, vse tisto, kar ste omenili v okviru investicijske Evrope, bi morali še dodatno poglobiti. Hvala. Um, letzte Wortmeldung, Herr Enschu. Zadnje, gospod Enču. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti komisarki za to, da je z nami in za njeno obsežno predstavitev. Že večkrat sem spregovoril o neki zadevi, namreč o infrastrukturi za raziskave v raziskovalni infrastrukturi. Komisarka je omenila podporni dokument, ki govori tudi o tem, da je Evropska unija za Japonsko in pa ZDA, ko gre za raziskovalno infrastruktura na novih področjih eh, tehnoloških raziskav in to bi v prihodnosti lahko predstavljalo problem za nas. Edina možnost, kako bi Evropska unija lahko premostila ta zaostanek, je, da razširi raziskovalno infrastrukturo na vse države članice. Na ta način bi lahko združili različne kulture z različnimi področji odličnosti in strokovnosti. Nove države članice nimajo primerne raziskovalne infrastrukture. In zato, komisarko, še enkrat sprašujem, ali predvideva strategijo v kombinaciji z eh, strategijo za leto 2020, tudi v povezavi z širjenjem raziskovalne infrastrukture na nove države članice. Projekti, ki so načrtovani v tej strategiji, imajo, tudi boljšo, imajo tudi opraviti z boljšo raziskovalno strukturo v Evropski uniji. Tako sedaj smo zaključili seznam, samo še uh, kratko vprašanje strani gospe Merkis. Hvala lepa. Gospa komisarka, vi ste tesno sodelovali z eh, komisarjem Tajanjem. To je dobro, kaj ti gre za povezavo med eh, raziskavami in pa podjetništvom. Ali lahko pričakujemo tudi eh, vizije z druge strani, torej kako se bo podjetništvo povezalo z raziskavami? Dobro bi bilo, če bi to potekalo v obe smeri. In pa eh, pozabila sem se vam tudi zahvaliti. Zahvaljujem se vam za vaše tople besede, veselim se sodelovanja z vami. Eh, gre za pomembno strategijo. Ne strinjam se s tem, da bi izdelovali hamburgerje Jack Daniels, tega tako ali tako ne maram, ker sem vegetarijanka. Ampak eh, kakorkoli želim se zahvaliti kolegom za vse koristne pripombe in želela sem povedati, da se veselim eh, sodelovanja z vami. Hvala lepa, sedaj ima komisarka časa za to, da odgovori na kar največ teh raznolikih vprašanj. Izvolite besedo, gospa Gagan Quinn. Hvala lepa. Razprava je bila zelo zanimiva. In eh, to me spomnilo tudi na razpravo, ki poteka v komisiji ter v eh, skupini komisarjev, ki se ukvarjajo z inovacijami. Eh, veliko je bilo raznolikih zahtev, interesov, nekateri komisarji imajo prednostne naloge, s katerimi se drugi ne strinjajo in tako naprej. In zato smo morali vse skupaj zliti v nek dokument, ki je bil eh, ob začetku vsaj dvakrat daljši kot je sedaj. Eh, sedaj pa smo dobili nek uporabniku prijazen dokument, vendar pa, bi, pa je bilo zato seveda potrebno uskladiti interese, zahteve in tako naprej. Če se navežem na zadnje vprašanje, ki ga je postavila gospa Markis, eh, z Antonijem tajanjem tesno sodelujem in to sodelovanje je pomembno zaradi dosjeja, ki ga vodi on. Eh, seveda on sedaj pripravlja vodilno pobudo za industrijo in ko bo ta industrija predstavljanja predstavljena, boste lahko videli, da obstajajo sinergije med obema vodilnima pobudama in prepričan sem, da se bo, prepričana sem, da se boste lahko kmalo tudi srečali z njim, saj si bo prav tako želel uh, o svoji vodilni pobudi razpravljati z vami. Če začnem z tem, kar se zdi meni najbolj problematično vprašanje, odkar sem postala komisarka, torej gre za vprašanje ITER-ja. Fosilna goriva danes pokriva približno 80 odstotkov naše potrebe po energije. Po energiji. E, fosilna goriva so ne samo e, končna, ampak eh, tudi zelo prispevajo k podnebnim spremembam in k onasneževanju podjetja, podnebja. Eh, svet se je leta 2009 dogovoril, da je potrebno znižati emisije za 50 eh, odstotkov do leta 2050. To je ogromen izjiv in vsi smo izvani, da ga skušamo izpolniti. Na, že na zaslišanju sem povedala, da ni nekega optimalne, neke magične rešitve za optimalno energijsko mešanico v Evropski uniji. Zato preučujemo vse možnosti, ki jih imamo. Uh, Eh, fuzijska energija, eh, torej to vrstni scenarij ne moremo odpustiti. Mislim, da bi takšna energija nam ponudila celo vrsto ključnih prednosti. Sedaj, ko sem to povedala, pa naj povem, da je f, uh, eh, uspeh fuzijske energije zelo odvisen od uspeha ITER-ja. To je eno izmed uh, največjih znanstvenih projektov, uh, In zato je običajno, da tako kompleksen projekt predstavlja tudi določeno stopnjo tveganj. Ampak velike ideje pač eh, vključujejo tudi velike izzive. Od februarja si prizadevamo najti način, kako postaviti ITER na trdne finančne in pa znanstvene temelje. Ampak nismo naleteli na težave samo pri financiranju. Eh, imeli smo tudi probleme na področju upravljanja. Sprejeli smo celo vrsto odločitev v Barceloni in pa tudi v svetu ITER, eh, kjer smo se ukvarjali z vsemi temi vprašanji. Ko sem prvič obiskala ZDA, marca ali aprila, eh, je bil ITER eden izmed izmed uh, zadev, o katerim sem uh, razpravljala z gospodom Čujem. Um, Povedala sem mu, da če želimo ta čudoviti projekt, ga moramo tudi ustrezno upravljati in uh, potrebne so določene spremembe. Uh, poskrbeli smo za te spremembe, tako v svetu ITER, eh, kako tudi druge. Imamo pa eh, ta finančni problem, manjka nam 1,5 milijarde eh, evra. Prosili smo svet, da naj najde rešitve v okviru sedmega okvirnega programa in pa v okviru rezervu. Odločitev je bila sprejeta, da je potrebno vs denar najti v okviru sedmega okvirnega programa. Za komisijo ta predlog ni bil izvedljiv nismo želeli, da bi FP7 se soočil z takšnim hudim pritiskom, eh, da bi torej nadoknadili pomankanje denarja za ITER. Zato smo podali predlog, ki se nam zdi uravnotežen, ki se nam zdi pravičen in želimo si, da bi se ta predlog tudi izvajal. Zato si želim tudi podpore Evropskega parlamenta. Uh, Eh, Evropski parlament lahko pomaga uveljaviti ta predlog. Kako sem povedala, se mi zdi predlog pravičen in uravnotežen in mislim, da je to edini predlog, ki bo zaščitil naše skupne raziskovalne pridnostne naloge. Eh, razprava v institucijah eh, trenutno poteka, poteka že nekaj časa. Potrebno je spoštovati obe uh, veji eh, ob, oba proračunska organa. Pripričana sem, da boste uspela najti primerno rešitev. Potem uh, vprašali ste me tudi, kakšne so možnosti za varčevanje, za varčevanje v okviru FRI-ja. prihranjenih je že bilo čez 100 milijonov, eh, več kot 100 milijonov evrov in to je ključnega pomena. Kaj ti stroški v povezavi z eh, mehanizmi, stroji, ki so tukaj potrebni, so se zmanjšali in zato je pravilno, da so se znižali tudi stroški za FRI in pa ITER. Če želimo zagotoviti izgradnjo bodo potrebni tehnološki transferji iz eh, laboratorijev in tri četrtine evropskega prispevka ITER-ju bo pokritega z pogodbami z evropskimi podjetji, ki se ukvarjajo z visoko tehnologijo. To je pomembno zlasti v tem času, ko se vsi soočamo z velikimi izzivi. Komisija bo projekt ocenjevala glede na sposobnost, da se da ta projekt poveča inovacijsko in pa konkurenčno zmogljivost Evrope. Ne bom omenila vseh poslancev po, ome, po imenu, ampak. Uh, številni ste postavljali vprašanje o istih temah. Najprej nekaj o partnerstvih. Namen je tukaj dvojen. Najprej želimo kombinirati vire in pa moči, zmogljivosti med eh, državami članicami in pa industrijo, tako da bomo lahko poskrbeli za hitre prelome na področjih, ki so v interesu naših prebivalcev. In potem, kar se tiče velikih družbenih izzivov, socialnih izzivov, to niso samo izzivi, ampak tudi čudovite priložnosti obnovljive energije, ekotehnologije. Eh, vse to predstavlja raztoče globalne trge. Namen je seveda tudi ta, da bi okrepili in pa obnovili evropsko industrijsko osnovo in da bi s tem ustvarjali nova trajnostna delovna mesta v sektorjih prihodnosti. Zakaj torej potrebujemo ta partnerstva? V glavnem zato, ker se bodo ukvarjala z dvema ključnima problemama, ki ovirajo našo zmogljivost na področju inovacij. Prvi problem obstaja preveč razdrobljenosti. Inštrumenti, ki obstajajo na ravni Evropske unije in pa držav članic, včasih delujejo protislovno, namesto da bi se medsebojno krepili. In zaradi takšne razdrobljenosti je izredno eh, zamujamo velike priložnosti. Če želimo odpraviti to razdrobljenost, potrebujemo boljšo koordinacijo, boljšo koordinacijo obstoječih pobud, kako naprimer skupne tehnološke pobude Evropskega inštituta za inovacije in raziskave, Eh, vodilne trge in pa evropske tehnološke platforme. Drugi problem, ki obstaja, je naslednji. Znanstvenih eh, prelomov ne znamo predstaviti trgom, zato je ideja partnerstev ta, da bi odstranili te eh, ovire, da bi odpravili regulativne ovire, standardizacije, eh, odobritve, licence. Želimo tudi zagotoviti bolj strateško izrabo javnih razpisov, javnih naročil. Na ta način se bomo soočali z ovirami, ki obstajajo in ki ustavljajo te svetle ideje, eh, tako da te ideje ne morejo doseči trgov. Na ta način bomo lahko stvarjali nove možnosti za evropske, za evropska podjetja. Te ovire je potrebno raziskati tudi v času, ko še poteka raziskovalna faza. Na ta, nača, na ta način lahko pridobimo čas in lahko zagotovimo tudi to, da ko se zgodi nek znanstveni prelom, lahko ljudje kar najhitreje imajo koristi od tega. Ključna beseda je tukaj hitrost. Vodje vlad in držav bodo decembra razpravljali o partnerstvih. Svet za konkurenčnost je že imel prvo razpravo o tem. Zaključke bodo objavili novembra, na koncu novembra. Eh, svet za konkurenčnost smo zaprosili za njihovo podporo, tudi ko gre za pilotno partnerstvo, ki ga želimo lansirati na področju zdravega in pa aktivnega staranja. Zakaj gre pri tem eh, pilotnem projektu? Ta projekt je zastavljen okrog jasnih ciljev. Gre za to, da želimo dodati v poprečju dve leti k življenju vsakega državljana do leta 2020. To je cilj, ki ga ljudje lahko podprejo, razumejo. In če želimo ta cilj doseči, bomo potrebovali veliko specifičnih svežnjev. Najti in pa izvajati je potrebna inovativne rešitve, eh, zdravila, klinično zdravljanje, zato da bomo lahko se borili proti bolezni, ki so povezane z staranjem. In eh, lahko bomo tudi ponudili nove rešitve za dolgoročno oskrbo starejših. Nekdo me je ob tem vprašal oziroma spomnil na to, da je uh, aktivno, zdravo staranje nekaj zelo ohlapnega in da tukaj ne moramo govoriti o pravem partnerstvu. Morda ste lahko takšnega mnenja, ampak pomembno je spoznati, da na tem področju eh, lahko zelo profitirajo različna podjetja. Podjetja. Eh, informacijsko-tehnologijska podjetja, farmacevtska podjetja, tukaj obstajajo veliki potencijali za stvarjanje delovnih mest. Poleg tega pa so to tudi pobude, ki bodo pomagale ljudem, da živijo dlje, bolj zdravo in pa neodvisno življenje. Seveda to predstavlja obremenitev za javne finance v vsaki posamezni državi članici in to se ne bo izboljšalo, kaj ti prebivalstvo se bo še naprej staralo. Ampak, če bomo živeli neodvisno, če se bomo uh, želeli zdra, uh, starati bolj zdravo, potem so pomembne takšne pobude. Ta projekt bo torej ne samo izboljšal položaj evropske industrije, ampak bo pomagal tudi pri tem, da bo prebivalstvo bolj zdravo, bolj pro produktivno oziroma dlje časa produktivno. Za države članice pa je pomembno predvsem to, da bomo znižali stroške zdravstvene oskrbe, torej bo to nekako zmanjšalo pritisk na njihove javne finance. Upam, gospod eh, predsednik, da bo Evropski parlament podprl tako koncept partnerstev, kakor tudi pilot, pilotna partnerstva pristop pri teh partnerstvih je inovativen, tega prej še nismo imeli in zato je potrebno pilotno partnerstvo, zato da bomo lahko tesno sodelovali z vsemi udeleženimi stranmi, tudi z Evropskim parlamentom. Eh, to pilotno fazo bomo opisali naslednje poletje z sporočilom in sporočilo bo povzelo izkušnje ter bolj podrobno opisalo, kako bodo inovacijska partnerstva delovala v praksi. Že sedaj lahko dokončno povem, da ne govorimo o nikakršni novi agenciji ali čemerkoli podobnem. Govorimo o neki lahki politični strukturi, ki bo upravljala oziroma usmerjala partnerstva. Evropski parlament bo seveda tukaj polno vključen. Torej, ponavljam, ne gre za ustvarjanje nove agencije, eh, ki bi predstavljala dodatno upravno breme. Ne, o tem ne govorim. Naslednje vprašanje. Ali je javni sektor lahko bolj inovativen? Sama mislim, da ja. Vemo, da trenutno obstaja vzdušje varčevanja v vseh državah članicah in zato mora javni sektor bolj staviti na inovacije, tako da se bodo lahko soočali z rastočimi zahtevami in pa da bodo lahko izboljšali uh, upraviče, oziroma da se bo lahko boljše odzivali na pričakovanja svojih potrošnikov. Zato je potrebno tudi bolje razumeti, kaj je javni sektor. Ta mora postati bolj viden, njihove uspešne pobude morajo postati bolj vidne. Tukaj je potrebno spodbujati napredek. Ob začetku sem že povedala, da bo komisija začela z uh, to točkovno tabelo, s boardingom za, javno, za javni sektor. Začela pa bo tudi z raziskovalnim programom na področju javnega sektorja in pa socialnih inovacij, ki bo raziskav, eh, nadzor, inovacije in pa ovire inovacijam. Prav tako želimo ustvariti omrežje med eh, vodilnimi osebami v eh, javnem sektorju, zato da bi lahko maksimizirali izmenjavo najboljših praks. Evropska unija je najboljši prostor za to, najboljše prostor za to, da združimo javne sektore po vsej Evropski uniji. Um, na ta način lahko najbolje predstavimo najboljše prakse v Evropski uniji in pa širimo informacije, ki so pomembne za zaposlene, za delodajalce v javnem sektorju in za menedžerje, ki želijo vzpostaviti in uh, širiti najboljše prakse. Prav tako ne smemo spregledati potencijala, ki tukaj obstaja za javna naročila inovativnih izdelkov in pa storitev. Na ta način lahko dosežemo bolj učinkovite javne storitve. Pobude, ki so usmerjene v izogibanje tveganjem, eh, niso vedno uspešne. Javno naročilo se ne obravnava vedno kot eh, politično orodje. In eh, sama pa mislim, da tukaj obstaja velika možnost, da to orodje izkoristimo kot politično orodje. Dokument poziva države članice in pa regije, da naj temu področju namenijo postavke v proračunu. Inovacijsko partnerstvo bo temeljilo na izkušnje iz uh, skupnih. Uh, iz skupnih tehnoloških pobud, naprimer na področju neurotehnologije. Izboljšali bomo tudi izmenjavo izkušenj, tako da bo znanstveni napredek hitreje preveden v proizvode in pa storitve, ki jih potrebujemo. SME eh, oziroma majhna in srednja velika podjetja. Uh, uh, Obiskala sem konferenco, ki je name naredila velik vtis. Uh, ta konferenca je potekala v Italiji. Tukaj gre za državo, ki um, zelo profilira majhna in srednja velika podjetja oziroma tudi mikropodjetja, ki jih včasih sestavlja. Uh, štir, sestavlja štiri ali pa pet oseb, eh, ki zelo želijo spodbujati inovacije, ampak eh, včasih nimajo potrebnih orodij za to. Na konferenci sem videla, koliko majhnih podjetij je predstavilo praktične primere, kje jim je uspelo doseči nekaj izrednega eh, izdelke, ki jim uspe tudi izvažati v druge države. Majhna in srednja velika podjetja so hrbtenica raziskav in inovacij in številne nove pobude, ko smo jih uvedli, eh, ki smo jih uvedli, bodo koristile majhnim in srednjim velikim podjetjem. To vrstni ukrepi vključujejo naprimer izboljšanje dostopa do financ za inovacije. Dostop do financ, do sredstev je trenutno težavno vprašanje v državah članicah in v celotni Evropski uniji. Uh, če se pravilno spomnim, boste jutri imeli možnost za razpravo z Eriko Mann in pa generalnim direktor, direktorjem z generalnega direktorata za raziskave. In boste z njimi lahko razpravljali o tem. Splošno načelo in pa politika RSFF-a je nekaj, kjer smo dosegli velike uspehe. Sprostiti je potrebno naslednja, naslednji svežen sredstev za RSFF. Jutri boste lahko videli, zakaj je to tako nujno potrebno. Need to simplify. Poleg tega bi morali poenostaviti tudi prihodne raziskave in financiranje programov. To bi malim in srednje velikim podjetjem znatno pomagalo. Mislim, da bi morali razširiti tudi področje inovativne politike v Evropski uniji. Ne bi se smeli osredotočati izključno na tehnološke inovacije, temveč bi morali spodbujati sodelovanje SME-ov v netehnoloških področjih. zato bi rada res še enkrat povdarila, kakšen je načrt tako odbora za dizajn kot odbora za kreativnost. To so namreč področja, kjer male in srednje velika podjetja lahko dejansko najdejo svoj dom. Obstoječa schema v Evropski uniji kaže na to, da evropski proračun lahko zasebni kapital preseže za kar 20 krat. Tako da bi bilo dobro, če bi vzpostavili sistem, ki bi omogočal delovanje različnih oblik skladov, v katerih bi sodelovali tudi zasebni vlagatelji. Povezati se je treba predvsem z vlagatelji, kajti vlagatelje je težko med seboj povezati. Imamo naprimer inovativno podjetje na enem koncu, vlagatelja na drugem koncu, nikoli pa ne prideta skupaj. Zato bi morali odigrati ulogo posrednika med enim in drugim. Mislim, da je smiselno omeniti tudi to, da bo finančni forum za MSP je lahko služil kot platforma za izpostavljanje finančnih težav, s katerimi se soočajo majhne in inovativna podjetja. Nasplošno gledano se trenutno resnično sredotočamo na to, kako bi lahko vključili večje število MSP-jev, kako jim lahko pomagamo pri tem, da postanejo še bolj vključena. V tej fazi bi bilo treba povedati, da sporazumi o posojilih kažejo, da je več kot 2500 MSP-jev pred 1. oktobrom sodelovalo. Več kot 4 tisoč jih bo imelo koristi, ogromno sredstev smo namenili, 14,7 odstotkov evropskega prispevka znotraj tematskih prednostnih nalog dajemo prav malim in srednje velikim podjetjem. Ta delež kaže, da se v okviru FP7 vse večji pomen daje tudi malim in srednjim velikim podjetjem. Omenili ste mednarodno sodelovanje, to je seveda zelo pomembno. Poskrbeti moramo za to, da se bo mednarodno sodelovanje še nadaljevalo. Potem standardizacija. Veste, da je to eno od vprašanj, s katerim se ukvarjamo tudi na mednarodni ravni. Ko sem obiskala Združene države, sem se s sekretarkem Lokom pogovarjala ravno o tem, da bi morali mi postaviti standarde. Če tega ne bomo storili, nam bodo te standarde usilili iz vzhoda. To pa ni ravno tisto, česar si želimo. Sicer je res, da smo vsi konkurentni, ampak eh, vseeno bi morali najti način, kako sodelovati, zato da bi bili bolj konkurenčni nasploh. No. V naslednjih mesecih bomo še enkrat razmislili o samih standardih, kot je to zapisano tudi o, v inovacijski uniji. Komisar Tajanik je zadolžen za to področje, pa se bo zagotovo temu vprašanju tudi posvetil. Rekli ste, da je treba zadržati raziskovalce pri nas, da je treba oblikovati, usposobiti nove raziskovalce, jim omogočiti večjo mobilnost. Že moj predhodnik, gospod Potočnik, se je zanimal za to področje, tudi sama se ukvarjam s tem vprašanjem. Moram reči, da me to precej skrbi. Več vas je to omenilo, namreč ženske raziskovalke, kaj naj storimo z njimi. Na začetku je ogromno ženskih raziskovalk, potem si vzamejo čas za družino, kasneje se želijo vrniti pa tega ne morejo storiti, tako da to okolje ni ravno prijazno. Zato bi morali vzpostaviti čim boljše rešitve, ponuditi ženskam podporo pri vračanju v raziskovalni prostor. Vendar bi morali življenje raziskovalcev v Evropski uniji narediti bolj družinam prijazno. Tako da bodo tisti, ki ki želijo delati, lahko imeli tudi dobro življenje pri nas. S tem bomo pritegnili tudi raziskovalce izven Evropske unije. Dobro je, da raziskovalci potujejo, da gredo v tujino, da sodelujejo na mednarodni ravni, vendar je naš cilj, da se potem vrnejo tudi nazaj. Zato moramo spostaviti takšne ukrepe, ki jih bodo spodbudili, da se vrnejo. Ko bo evropski raziskovalni prostor v celoti vzpostavljen, bomo, po mojem, vzpostavili tudi ustrezen okvir za raziskovalce, ki bo pritegnil najboljše, najbolj bistre in te bomo potem tudi uspeli zadržati pri nas, tako da bodo delali v Evropski uniji. RSFF sem že obdelala, potem pa še poenostavitev. Poročilo gospe Karvaljo ste omenili. To poročilo je bistveno prispevalo tudi k delu, ki smo ga mi opravljali na področju poenostavitve. Mislim, da je poročevalka izpostavila čisto vsak element, ki je povezan s poenostavitvijo in ki bi se ga morali lotiti. Tri pobude smo sprejeli v okviru sporočila o poenostavitvi, ko smo pregledovali finančno uredbo, ko smo omenjali tolerantno raven napak. Tudi, ko smo pripravljali svoje sporočilo nas je gospod Tajani opozoril na to, kolikšna je tista stopnja napak, ki jo še dopuščamo. Eden od vaših sestrskih odborov se ukvarja s tem vprašanjem, vendar se mi zdi, da smo z zaključitvijo tega elementa storili korak naprej. Raziskovalci in znanstveniki bodo veliko manj časa porabili za delo v pisarnah, zato da bodo izpolnjevali obrazce in tako naprej. Več časa bodo lahko preživeli v laboratorijih, kjer bodo opravljali delo, za katerega so bili usposobljeni in ki si ga tudi želijo opravljati. Prav tako si želimo, da naši revizori ne bi porabili ogromno časa za pregledovanje najmanjših zneskov denarja, ki smo ga porabili zato da se potem končna številka zniža pod dveh odstotkov. Tako da je ta stopnja napake, dopustna stopnja napake, zelo pomembna in vesela sem, da ste delali na tem. Vem, da vi, ki ste člani obeh odborov, zelo podrobno obravnavate to vprašanje in iščete tudi ustrezno rešitev. Eden izmed vas je omenil tudi povprečne stroške osebja. Tudi na tem delamo, iščemo rešitve, kajti to vprašanje želimo razrešiti. Prav tako delamo na računih za predhodno financiranje, uvajamo tudi pavšalno vrednost za menedžerje v malih in srednje velikih podjetjih, ki želijo, da njihova podjetja sodelujejo pri projektih. Službe generalnega direktorata zelo intenzivno delajo tudi na izvedbenih ukrepih. S temi ukrepi bomo poskrbeli za enotno razlago in enotno izvajanje pravil v vseh oddelkih znotraj komisije, ki jih zadevajo ta vprašanja. Potrebujemo stabilno platformo, poenoteno platformo, razlaga in izvajanje morata biti enotna. S tem bomo znatno prispevali tudi k zmanjšanju birokracije, o čemer govori tudi gospa Karvaljo v svojem poročilu. Gospa Karvaljo, vaše poročilo je bilo zame kot komisarko in za mojo službo res neprecenljivo, zato ker smo opredelili tista področja, kjer se je treba stvari bolj resno lotiti, stvari spremeniti, če želimo na koncu doseči poenostavitev. Lizbonska strategija, kar nekaj vas je omenilo Lizbonsko strategijo. Ta strategija ni bila uspešna, ni delovala, zakaj bi sedaj morali verjeti v Evropsko inovacijsko pobudo v Lizbonski strategiji smo imeli kar nekaj ciljev, določene cilje smo prenesli tudi v našo novo pobudo. Ministri za raziskave so si resnično prizadevali za to, da se vključijo določeni elementi, tudi drugi zadevni akteri so se s tem strinjali. Omenili ste, da so proračuni za raziskave v vseh državah pod precejšnjim pritiskom, zato smo res skušali posameznim ministrom za raziskave pomagati uh, v bitki z preostalimi člani kabineta, da se ohrani proračun za raziskave vsaj na tej ravni, na kateri je sedaj, oziroma da se še poveča. Inovacijska unija bo po mojem mnenju delovala tudi zaradi tega, ker se je prvič zgodilo, da so raziskave in inovacije v samem središču evropske politike. Predsednik Baroso je postavil v središče naše politike in komisija tudi dela na osnovi tega, da sta ti dve področji prednostni področji. Predsednik sveta Van Rompuy o teh temah razpravlja in ta tema bo na dnevnem redu posebnega sveta decembra. Imamo evropsko inovacijsko politiko, evropsko politiko partnerstv, Poglejte si, kaj je storila Finska, ko je bila v hudih finančnih težavah v 90-ih letih. Takrat se je Finska odločila, da bo vsa tista sredstva, ki jih ima na voljo, uložila v raziskave. Mislim, da bi morali države članice prepričati naj uberejo podobno smer. Vemo, kam je Finsko privedla odločitev, ki jo je sprejela takrat. Prepričati bi morali vodje držav in vlad, da podprejo inovacijsko unijo. Če si pogledate, kakšne cilje imamo, naprimer tri odstotke za raziskave in razvoj, inovacijska unija, omenili ste tudi kazalnike z področja raziskav. Evropski svet seveda prosi naj vzpostavimo en sam kazalnik. Sama sem vzpostavila posebno skupino, ki jo vodi profesor Maskole. Ta skupina na visoki ravni naj bi oblikovala en sam kazalnik. Ko sem bila na zadnjem sestanku te skupine, sem rekla, ja, vi ste komisarka, zelo nam je žal, ampak en sam tak kazalnik, ki bi zajel čisto vse, kar želi ta svet in vi, ne obstaja. Ničesar ni, kar bi lahko izkoristili in uporabili. V odboru smo tesno sodelovali tudi z OECD-jem. Zavedam se, da kot je nekdo že omenil, imamo matrico star, zakaj tega nismo uporabili. No, ta odbor na visoki ravni je res ustrajal na tem, da tisto, kar mi želimo zajeti, ne moremo zajeti z instrumenti, ki že obstajajo. ZDA, kot vemo, delajo na enem samem kazalniku. Odbor oziroma ta skupina na visoki ravni mi je resnično položila na srce, naj si vzamemo čas, po njihovem mnenju dve leti, znotraj katerega naj delamo na tem enem enotnem kazalniku. Vendar se nam v tistem trenutku ni zdelo primerno reči, ja pa počakajmo dve leti. Zato smo si pogledali to inovac, ta inovacijski semafor, scoreboard, imamo 25 elementov, ki so zapisani v tem inovacijskem semaforju. Najdete ga v prvi prilogi, se mi zdi, prvi prilogi, no, oziroma v drugi prilogi. Naprimer, človeški veri, privlačen, odličen sistem, finančna podpora, naložbe, povezave, intelektualna lastnina, ekonomski učinki in tako naprej. Vsi ti elementi so po našem mnenju tisto, kar moramo združiti v ta kompozit inovacijskega sporazuma, ki bo še nadgradil naš sistem kazalnikov. Zajeti je treba vse informacije, ki že obstajajo in ki jih potrebujemo, zato da bomo primerjali med seboj sorodne stvari. Vse to so vprašanja, ki ste jih izpostavili. Gospod predsednik, ko sem prihajala na to srečanje, ste mi rekli, da nima veliko časa. Rekli ste mi, da sem že presegla svoj čas, že tudi sedaj čutim, kako mi to sporočate, ampak naj še enkrat podarim, da po mojem mnenju vaš odbor lahko odigra ključno vlogo tudi v prihodnosti, pa ne samo v času mađarskega predsedovanja. Zastavili ste mi specifično vprašanje v zvezi s tem, z mađarskim ministrom za raziskave in inovacije sem se že srečala, govorila sva o tem. Uh, kako bomo ta inovacijska partnerstva razvijali. To se bo namreč dogajalo v teh šestih mesecih, ko bo Mačarska predsedovala. Imeli bomo tudi umestni pregled sedmega okvirnega programa, upam, da še ob koncu tega tedna. Tako da bomo začeli tudi s pripravami na osmi raziskovalni program. Tudi na tem bo mađarsko predsedstvo intenzivno delalo. Ne moremo politike inova, imeti politike inovacijske unije, ki bo ležala tam v predalu in ki jo ne bomo izvajali. Videti moramo, kako se stvari razvijamo, zato potrebujemo tudi vaše sodelovanje in podporo. Sama potrebujem vašo podporo. Inovacijska unija bo uspešna samo, če bodo čisto vsi, ki sodelujejo, prepričani v inovacijsko unijo in v inovacijska partnerstva. Zato je to res pomembno, da jih prepričamo. To je pomembno, če želimo, da ta politika uspe. Z velikimi družbenimi izzivi se soočamo in nobena posamezna država članica teh izzivov ne more rešiti sama. Potrebujemo inovacijska partnerstva, ki se bodo osredotočila na te večje družbene izzive. Zato moramo zagotoviti podporo za ta partnerstva. Morate pa podpreti tudi sam koncept inovacijskih partnerstv. Upam, da nam boste dali tudi zeleno luč in da nam bo svet, Evropski svet decembra dal tudi svojo zeleno luč. Gospod predsednik, z veseljem se bom vrnila nazaj v vaš odbor, vam poročala o tem, kako se razvijajo pilotna partnerstva, kako se razvijajo inovacijska partnerstva in inovacijska unija pogovorili se bomo o tem, kaj se lahko naučimo, kakšno upravljanje je treba vzpostaviti. Pri vseh teh vprašanjih se bom seveda obrnila tudi na vas in upam, da mi boste izrazili podporo. Hvala. Gospa komisarka, toplo se zahvaljujem za informacije za obvestila, za vaš čas, tudi za podrobnost vaših odgovorov. In mislim, da smo sedaj naredili korak dlje. Naslednje tedne in mesece se bomo o tem še intenzivno pogovarjali. Najlepša hvala in gremo na naslednjo točko. So, Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Kot rečeno, točki 5 in 6 smo zamenjali. Zato gremo na prejšnjo točko 6, sedanjo 5, torej finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije. Prenova. Gospod Kalfin ima besedo kot poročevalec. Ga ni? Ja? Izvolite. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi predstavil vam bom res začetno mnenje o finančni uredbi. Številna vprašanja še niso prejela odgovorov, tako vsebinska kot postopkovna vprašanja, ki se nanašajo na finančno uredbo in njeno vsebino. Najprej zelo nakratko o tej uredbi. Finančna uredba je, kot veste, hrbtenica proračunskega postopka, vseboje vsa načela v zvezi z izvajanjem proračuna Evropske unije, ima horizontalni značaj, velja za vse izdatke in prihodke. Uh, normal... Običajno naredimo revizijo finančne uredbe vsaka tri leta, tako da je sedaj čas za drugo revizijo čeprav je prišlo do spremembe postopka, no k temu se bom vrnil kasneje. Finančna uredba je namenjena temu, da se evropski proračun uporablja bolj enostavno, bolj pregledno, da se da večjo težo s prihodkom izven proračuna, da se poveča tudi odgovornost Evropske komisije, ko gre za porabo proračuna in javnega denarja. Trenutni predlog komisije naj bi prinesel več fleksibilnosti pri izvajanju proračunskih načel. Povezali naj bi se tudi s partnerji, ki izvajo proračun, podarili naj bi tudi scheme ki so se izkazale za uspešne, uporabljali naj bi tudi pošaljne zneske, posodobili naj bi kontrolne ukrepe in upravljanje s tvegani. To so vse izvrstne zamisli, vendar, če si pogledamo na vse skupaj z vidika našega odbora in glede na to, kar je ravno kar povedala komisarka Gegen Queen, so to sicer dobra načela, vendar nekako ne se upadajo z našimi političnimi potrebami. Zlasti, ko gre za financiranje raziskav. Dve težavi se pojavljata. Prva je postopkovna težava. Prvič se je namreč zgodilo, da finančna uredba ni bila oblikovana skladno s postopkom posvetovanja, temveč skladno s postopkom soodločanja, pri katerem parlament sodeluje. To pomeni, da parlament igra veliko večjo vlogo pri sprejemanju finančne uredbe. Komisija se je zato odločila, da bo predložila nov postopek, postopek prenovitve, kar pomeni, da Evropski parlament predhodnih ured ne bo spreminjal. To je v vodilnem odboru, odboru za proračun, povzroča kar nekaj pomislekov. Poročevalka Ingeborg Gresle je zahtevala tudi mnenje pravne službe v zvezi s tem, kako bi se lahko lotili tega postopka. Gre za načelo, torej, ali naj se ulogo parlamenta omeji na določene dele dokumenta in ali naj parlament samo na teh področjih podaja svoje predloge in predloge sprememb. Še vedno čakamo na uradno mnenje pravne službe. Še vedno čakamo tudi na končno odločitev gospe Gresle vendar na podlagi posvetovanj, ki sem jih samo pravil do sedaj, lahko povem, da bi tako poročevalka kot drugi želeli, da se komisiji vrne ta predlog, da se začne nov postopek, v katerem bi imel parlament tudi polne pristojnosti, zato da se spremeni predloženo besedilo. Počakati moramo še na odločitev vodilnega odbora, če bo odbor sprejel odločitev, da se ta predlog vrne nazaj komisiji, potem bomo naše konkretne predloge prihranili za kasneje. Še druga zadeva in sicer vsebina finančne uredbe. Rad bi omenil samo par stvari ki bi bile, po mojem mnenju, zanimive za naš odbor. Predstavitev komisarke, ki smo ravno kar slišali, in dialog z njo me bo precej olajšal nalogo. Odbor ITRE meni, da je pri proračunu občutljivo vprašanje predvsem tisto, ki se nanaša na financiranje raziskav. Gospa Karvaljo je pripravila tudi poročilo v zvezi s tem. Slišali smo tudi mnenje komisije. Vsem je jasno, kaj želimo vključiti v finančno uredbo, zato da bi poenostavili in bolj usmerili financiranje inovativnosti in inovacij v Evropski uniji. Finančna uredba seveda mora biti uravnotežena, poskrbeti je treba za ravnotežje med finančno odgovornostjo in fleksibilnostjo na strani upravičencev. Tu se mi zdi, da bi morali stvari še nekoliko pojasniti. Ena od težav, ki se pojavlja, je sledeča. Ta finančna uredba je predvsem usmerjena v izogibanje tveganjem v odnos nezaupanja tudi oziroma odnos ničenega tveganja. Kadarkoli gre za financiranje inovativnosti, ne moremo govoriti o ničenem tveganju, o izogibanju tveganja, kajti to bolj preprečuje kot spodbuja delo na področju inovacij. Potem so tu še težave, ki so povezane z dostopom do finančnih verov, predvsem, ko gre za male in srednje velika podjetja, ko gre za posamezne raziskovalce. Poenostavitev financiranja raziskav je torej nekaj, kar bomo morali obravnavati v svojih konkretnih predlogih. Potem pa je tu še ohranjanje proračunske discipline in kulture dobrega finančnega upravljanja. Istočasno pa ne smemo povečati bremena in preveč omenjati finančnega tveganja, ki je povezano s finančno redbo. Kar nekaj besedil obstaja, ki jih bomo morali bolj skrbno preučiti, preden bomo sprejeli končno besedilo. V poročilu gospe Karvalju se, nanaša, se nahaja še eno vprašanje, ki je prav tako povezano s finančno uredbo. Namreč povečana vloga pošaljnih zneskov. To je zelo pomembno tudi za financiranje inovacij, vendar zaenkrat, če ne bi komentiral konkretnega besedila, vas bom kar napotil na poročilo gospe Karvaljo. Še ena stvar je zelo pomembna. Vem, da svet ni najbolj navdušen na to zamislijo, vendar gre res za načelno vprašanje kaj se dogaja s ponovno uporabo obresti. Ponavadi svet ni najbolj navdušen nad tem, da bi ponovno uporabili sredstva, ki smo jih na nek način pridobili. Svet se bolj zauzema za to, da bi kakršenkoli dobiček vrnili nazaj državam članicam, vendar se nam zdi, da bi to vrstna sredstva lahko uporabili za raziskovalne in inovativne projekte. Komisarka je ravno kar govorila tudi o dopustni stopni napake. O tem se je treba pogovoriti, zlasti v luči financiranja raziskovalnih in inovativnih projektov. Yeah. Mislim, da smo se vsi strinjali s tem, da bi morali, ko gre za dopustno stopnjo teganja in napake, raziskave in razvoj obravnavati na nekoliko drugačen način. Ne bom se lotil posameznih predlogov iz finančne uredbe. Odbor za proračun je pristojni odbor za to vprašanje. Ta odbor naj tudi nadaljuje s postopkom znotraj parlamenta. Ne vemo še, ali bomo predlog vrnili nazaj komisiji. Počakati je treba na mnenje odbora za proračun, potem pa bomo videli, ali naj se lotimo kar finančne uredbe ali pa moramo počakati na to, da bo komisija predložila nov predlog brez kakršnih koli omejitev, ki jih imamo v okviru trenutno veljavne različice. Hvala. Gibt es dazu Wortmeldung? Paul Rübig, bitte da ima kako pripombo. Gospod Rubik. Gre za zelo pomemben dosje, ker predstavlja pravzaprav podlago za vse tisto, kar bomo potem počeli v okvirnem programu. Če finančna uredba ni v redu, potem tudi v okvirnem raziskovalnem okvirju ne more biti vse v redu. To je skratka podlaga za predloge sprememb, ki jih bomo kasneje ulagali, ali bodo možni ali ne. Mislim, da se bomo kasneje pogovarjali tudi o oceni učinka. Namreč eh, presoja in vsi ti predpisi, ali je to res napisano za prizadete osebe, torej ne za tiste, ki izvajajo presojo, ampak za tiste, ki so primorani izvajati te predpise in vemo, da pri raziskovalnih programih dosti krat potrošimo več, kot je potem korist oziroma podporo, ki jo ljudje dobijo. Zato se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, da bi ocena učinka veljala predvsem za majhna in srednje velika podjetja, zato da ne bi bilo potrebno pisati 30 ali 50 strani pogodb in potem še 500 strani razlag, kajti to ni potem v nikakršnem odnosu s tem, kar želimo spodbujati. Tudi pri finančni uredbi predlagam, da bi že vnaprej predvideli oceno učinka stališča prizadetih oziroma tistih, ki se jih tiče. Um, taka ocena učinka tu je treba upoštevati načelo sorazmernosti in tukaj bi lahko dosegli tudi določene prihranke. Vsi poznamo predloge vse na enem mestu, da bi imeli bolj učinkovite formularje, potem učinkovitejše roke in tako dalje. Ampak vse to bo možno le, če bo vključeno v finančno uredbo. In ravno zato se mi zdi, da je ta dosje še zlasti pomemben. Hvala lepa, gospod Odi. Prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta triletni pregled finančne uredbe je ključnega pomena. Hvala lepa kolegu za opravljeno delo. V predlogih iz te finančne uredbe je kar nekaj predlogov tudi v zvezi z javnimi naročili, kar nekaj predlogov ki bi zanimali tudi raziskovalce. Ta finančna uredba uvaja nekaj, kar bi nam omogočilo, da najamemo naprimer posojilo. To je treba poveda, povezati s tem, kar je rekel predsednik Evropske komisije v zvezi z evroobveznicami. Vendar bi to veljalo samo za stavbe. Na finančnem področju pa je vse tisto, kar je povezano z velikimi investicijami, ko gre za ITER, Galilejo, težko uvajamo nove operacije, večletne operacije, ki bi presegale proračunske perspektive. Zato se mi zdi, da bi se morali med seboj pogovoriti o tem, zakaj ne bi naprimer uložili predlogov sprememb, s katerimi bi lahko to triletno revizijo izkoristili za to, da upeljemo nek nov finančni okvir, ki nam bo omogočil, da bolje financiramo večje naložbe in smo za njih tudi bolj odgovorni. Hvala lepa. Ni drugih komentarjev. Če je tako, lahko zaključimo in predamo na šesto točko. Tukaj gre za boljše upravljanje, o tem je vedno govora. Kolega Čičestar ima besedo. You, uh... Hvala, predsednik. To je mnenje o neodvisnih presojah vpliva. Kolegicam in kolegom naj povem, da smo se sporočevalci v Senci srečali prejšnji teden v Strasburu. Rezultat tega srečanja pa je šest kompromisnih predlogov sprememb, ki združujejo nekatere od točk, ki so jih omenile kolegice in kolegi. Nismo uspeli doseči popolnega soglasja. Tako da bomo pri nekaterih predlogih sprememb morali glasovati ločeno. Kolegi, s katerimi sem se prejšnji teden pogovarjal o kompromisnih predlogih sprememb, niso prisotni v dvorani zato bo nekoliko bolj zapleteno spuščati se v podrobnosti, celo neprimerno bi bilo. Ampak moram reči, da sem bil res zadovoljen s sodelovanjem z gospo Riero Madruel in tudi z ostalimi kolegi iz skupine ELS. Pri večini vprašanj smo zelo dobro sodelovali. Z veseljem bi podrobno preletel te predloge sprememb, pa glede na to, kako veliko kolegov je prisotnih v dvorani, bi bilo bolje, če bi še nekoliko počakal. Morda bi gospod Rubih kaj povedal, pa se bom potem sam z veseljem odzval. Pred seboj nimam besedila kompromisnih predlogov sprememb vendar vem, da smo jih pripravili, da smo se o njih dogovorili in upam, da jih bomo lahko kmalo tudi poslali ostalim. Bodi si danes, bodi si jutri pred glasovanjem. Ampak vse tiste stranke, ki so bile zastopane na sestanku poročevalcev senci, so se strinjale. Dobro, kot prvi ima besedo Paul Rubik. Mm. Želim se toplo zahvaliti Džajsu Čičestru, Gospod Bencen je poročevalec v senci in izpogajani so bili kompromisni predlogi sprememb. Tudi ljudska stranka je pristala na to in to bomo torej podprli. Troje bi podaril, kar je za nas pomembno. In sicer prvič to, da so neodvisni strokovnjaki tisti, ki preverjajo in ne uslužbenci komisije. Zagotoviti je treba ustrezno transparentnost zato da bodo tudi potem jasne posledice. Potem treba je oceniti tudi učinek zakonodaje na konkurenčnost podjetij. Tudi to je treba upoštevati. Torej, ne samo stroški, ampak kaj pomeni za podjetja sprejetje določene zakonodaje na mednarodni ravni, pri mednarodni konkurenčnosti. Naša podjetja morajo zagotavljati konkurenčna delovna mesta in zaradi tega je potrebna neodvisna ocena zlasti dajemo podarek majhnim in srednje velikim podjetjem, ki, kar zadeva stroške, zelo hitro dosežejo svojo mejo. Pa ne gre samo za stroške, tudi kvalificirani kadri morajo biti na voljo in, kot rečeno, zelo podarjamo ravno konkurenčnost. Rad bi samo omenil, kaj se je zgodilo v parlamentu v Strasburu in sicer, pri predlogi sprememb glede zaščite mater in glede obveznega očetovskega dopusta. Po mojem mnenju tu ni bilo zadostne ocene učinka. Če bi nam bilo vnaprej jasno, o čem pravzaprav glasujemo in kako se bodo morali spopadati s tem tisti, ki bodo to morali izvajati, potem sem prepričan, Mm, da bi bilo drugače. Različne države članice imajo različna delovna mesta, različne možnosti financiranja in razprava o politiki je vedno dobra. Je pa treba pravočasno proučiti, ko pridejo predlogi sprememb. Ne pa, da rečemo to in to bi bilo dobro, ampak moramo biti pozorni na morda spremembe, ki niso nujne v okviru agende 2020. Zahvaljujem se kolegu Čičestru, mislim, da bo to zelo dobro poročilo. Auch. Tudi sam se zahvaljujem tudi za ta komentar in za te napotke. Žal mi je, da v tem trenutku ni prisotnih več kolegov, namreč to je eden naših osrednjih problemov. Namreč pri politično-zakonodajnem delu tu je naš velik problem ta, da zelo redko ali pa nikoli ne dobimo preverbe odločitev, ki ne bi se spremali oziroma da si jih ne ogledamo dovolj. Pri zakonodajnih ukrepih sem poskusil to uvrstiti pred odločanje in Hvaležen bom, če se bo tako tudi nadaljevalo, ampak najprej treba razpravljati o tem, kajti razprava je smiselna samo, če si nekdo prebere, kakšne bodo posledice. K temu bi dodal, da poleg ocene učinka k temu, kar je predlagala komisija, potrebujemo tudi dodatne ideje, kajti dosti krat se zgodi, Mm, da dobimo iz parlamenta mm, dobre ali pa ne tako dobre ideje in nihče ne ve, kakšne bodo posledice. Pa kljub temu odločamo o tem. Zato se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembna stvar in zelo hvaležen sem, da je kolega to omenil. Še nekdo je želel. Mm, kolega tam le od zadaj, izvolite. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu kolegice Tereze Rjere se sedaj oglašam, še vedno ima logistične težave s prometom. Je pa prosila naj izrazim njeno mnenje, ona je poročevalka v senci skupine SND pri tem zelo pomembnem poročilu. V njenem imenu torej govorim in se tudi zahvaljujem gospodu Čičestru. Pravi naj se mu zahvalim za zelo dobro sodelovanje, kot ponavadi. Dosegli smo kompromis, v katerem seveda komisija še vedno hranja pristojnost za to, da se sproži ocena učinka. S tem se bo izboljšala tudi koherentnost evropske zakonodaje. Naš odbor je tudi dal zelo dober prispevek, kompromisni predlog 2 se nanaša na integrirano oceno učinka. Gospodarski vidiki ne smejo uh, prevladati nad okoljskimi, ozemljskimi in zdravstvenimi vidiki. In na vse zadnje, glede na to, da so številni kolegi povdarili tudi potrebo po večji preglednosti, iskreno upamo, da bo večina političnih skupin podprla stališče skupine SND, da se posvetujemo z javnostjo o oceni učinka, preden se sestavi zakonodajni predlog. Hvala. Dobro, hvala lepa. Džaj, še enkrat. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim najprej vsem kolegicam in kolegom za pripombe. Hvala lepa tudi za konstruktivno sodelovanje pri tem vprašanju. Strinjam se z vami, gospod predsednik, da je to vprašanje resnično zelo pomembno. Mika me, da bi izpolnil izpostavil eno zadevo in sicer pričujoča odsotnost ostalih kolegov, tudi poročevalcev v senci, vredno priča o tem, da vsi zaupajo vašemu ponižnemu poročevalcu. Bomo videli jutri, kako bo zadeva potekala na glasovanju. Skratka, hvala tudi gosperjeri za sodelovanje pri pripravi kompromisnih predlogov. Ni sicer podpisala vseh, morda ima ljudska kakšne bolj posodobljene informacije v zvezi s tem. Naj se navežem na to, kar je upravičeno izpostavil polorubih. Zelo pogosto od nas zahtevajo, da glasujemo na plenarnem zasedanju in res je, da pogosto ne poznamo celotnega ozadja ali dejstev. To je neizogibno pri načinu dela Evropskega parlamenta. Namreč delujemo v okviru odborov, zanašamo se na delo, ki ga upravijo kolegi v odborih. Je pa res, kar je povedal o glasovanju o porodniškem prejšnji teden. To glasovanje zbuja precej skrbi v moji državi, skrbijo nas predvsem stroški. To tudi jasno kaže na to, da resnično potrebujemo ocene učinka te ocene bi morale biti neodvisne. Sicer je komisija krasna, opravljajo tudi odlično delo, ampak to se lahko še dodatno izboljša, če bo delo komisije spremljala tudi neodvisna ocena učinka. In upam, da bodo kolegi jutri glasovali za to mnenje, jutri do povdne in upam, da pri tem ne bodo imeli večjih težav. Gospod predsednik, hvala lepa. Hvala lepa. Sporočam, da je kolegica Madurel pristala na ta kompromis. In zato mislim, da jutri ne bo večjih težav. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda, zaključujemo današnji sestanek in v kratkem se bo začel tudi sestanek koordinatorjev, če bodo vsi zbrani, sicer bi utegnilo trajati še nekaj minut. Torej počakajmo, da se nam pridružijo vsi.